colleagues, um, if you could please take your place. Spoštovani kolegi, prosim, zasedite svoje mesto. Mr. Becker. Okay. Just making sure the Austrians are seated. Gospod Becker, lepo bi bilo in prav, če se Avstrici najprej posedete. Tako, torej, spoštovani kolegi, veliko veselje mi je, da lahko za to točko na dnevnem redu v naši sredi pozdravim Johano Mikel Leitner, avstrijsko zvezdno ministrico za notranje zadeve. Lepo pozdravljeni. Organizirali smo izmenjavo mnen, saj je Avstrija prevzela pobudo leto septembra v odziv na humanitarno krizo, ki je nastala v državah, sosedah Evropske unije in s, se sooča, s katero se sooča tudi Evropska unija. Eh, avstrijska pobuda se imenuje Rešujmo življenja. Veliko čast mi je, da eh, je danes z nami avstrijska ministrica, ki bo predstavila avstrijsko pobudo in odgovorila na morbitno vprašanje članov odbora. Kar se tiče vprašanja preselitve, Eh, vas obveščam še, da je Visoki komisarjat UNHCR organiziral ministersko konferenco eh, o preselitvah eh, glede sirskih beguncov, ki bo 9. decembra 2014 v Ženevi. To bo državam dalo možnost, da dajo dodatne zaveze za odziv na begunsko krizo. Dokument je tudi v pripravljeni dokumentaciji. Eh, na enem izmed naslednjih sestankov bo komisija tudi poročala o forumu za eh, preselitve in eh, ponovne namestitve. Vaša pobuda, gospod ministrica, je izjemno zanimiva. Vprašanje preselitev je tudi v pristojnosti Evropskega parlamenta, zato je seveda v našem interesu, kaj se dogaja. Vse osvežen pobud je že bilo eh, sprejetih in nas eh, zelo zanima, kakšne so izkušnje v Avstriji in kakšno pobudo ste organizirali vi. Mi pa vam bomo tudi predstavili svoje izkušnje. Še enkrat toplo pozdravljeni v eh, odboru. Besedo vam kar takoj predajam. Prisrčna hvala, gospod predsednik, za tople besede dobrodošlice. Veliko veselje mi je, da sem danes v gosteh v odboru Libe. Ne samo na nacionalni ravni cenim sodelovanje eh, s parlamentom, tudi na evropski ravni je izjemno pomembno sodelovanje z evropskimi poslanci. V zadovoljstvo mi je, da vam danes lahko predstavim avstrijsko pobudo Save Lives, rešujemo življenja vsi dobro veste, kakšna je trenutna situacija. Izredna situacija je in v takšnih okoliščinah je treba najti hitre in dobre rešitve. Še posebej, ko se soočamo s temi priseljevalskimi tokovi. Države, sosede Sirije eh, imajo taborišča, ki že pokajo po šivih. Nimajo dovolj opreme, niti drugih virov za pomoč tolikšnim beguncem. Tudi v Severni Afriki čakajo mnogi na prehod sredozemlja. Hkrati pa so deloma v Evropi azilni sistemi preobremenjeni. 10 od 28 držav članic eh, obravnava 90 odstotkov vseh prošen za azil v Evropski uniji. Zato pravim deloma preobremenjeni obremenjeni. Državam članicam je treba dati uh, možnost, da zagotovijo uh, zaščito in da si razdelijo breme. Zato pa potrebujemo najprej jasno pobudo, najprej za boj proti nezakonitemu priseljevanju, s tem tudi boj proti tihotapljanju uh, eh, priseljencev, potem pa je treba tistim, ki so deležni zaščite, eh, omogočiti varno pot v Evropo. To je tudi glavni cilj in glavni namen avstrijskega projekta Save Lives. Radi bi ujeli tako rekoč begunce in tiste, ki potrebujejo zaščito tam, kjer so, in da se ne izpostavljajo tihotapcem. Zato pa seveda potrebujemo zanesljive partnerje, kot je Visoki komisarijat Združenih narodov za begunce, UNHCR. V Evropski uniji eh, mora program za begunce prevzeti takšne programe in projekte, da bi zagotovili podporo in sodelovanje vseh držav članic. Vse države članice si morajo razporediti breme po nekem poštenem objektivnem ključu in to v duhu solidarnosti. Solidarnost je ena izmed temeljih vrednot v Evropski uniji. Prav pri vprašanjih azili, eh, azila in uh, priseljevalskih tokov bo Evropa neuspešna, če ne bo uspela najti enotnega pristopa. Naš cilj je torej najti vseevropski pristop pristop za pomoč tistim ljudem, ki jim potrebujejo zaščito. Zakaj, kaj bomo morali za to storiti? Najprej je treba najti ustrezen distribucijski ključ, ki bo pošten za razdalitev bremena po državah članicah. Najprej bo treba najti ta objektivni ključ. Zato bomo potrebovali morda pomoč EASO in drugih. To je prvi korak. Drugi korak pa je sprejetje oseb, ki potrebujejo zaščito na podlagi tega distribucijskega ključa. Čas teče v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu je situacija napeta. Zato se je treba ustrezno in temeljito pripraviti, vendar pa moramo ukrepati tudi hitro. da bi bili uspešni, potrebujemo podporo in angažma na vseh ravneh, v državah članicah, v Evropski komisiji in v Evropskem parlamentu, prav gotovo. In zato sem prišla prositi za vašo podporo. Politično odgovorni smo, zato ne moramo dovoliti, da bodo tihotavci eh, ljudi vodili v smrt. Zagotovo se še spominjate eh, slik iz preteklih mesecev, eh, ko je na tisoče ljudi utonilo v Sredozemskem morju. Treba se je boriti proti eh, tem kaznivim združbam in ponuditi eh, ljudem varno pot v Evropo. Treba je tudi sprostiti pritisk na zunanjih mejah in pritisk na azilne sisteme, zato da bomo zagotovili ustrezno pomoč tistim, ki jo potrebujo, tisti, ki potrebujo mednarodno zaščito. Avstrijski predlog Save Lives je zelo konkreten. Upam, da bomo eh, z novim komisarjem Avramopulosom lahko tudi Eh, obravnavali to pobudo. Rada bi mu jo predstavila. Ta pobuda upošteva sodelovanje vseh držav članic in razdeljevanje oseb, ki eh, potrebujejo zaščito na podlagi distribucijskega ključa. S tem predlogom pa po našem mnenju tem osebam ponudimo varno pot v Evropo, kot sem dejala, zato da ne bodo tvegali svoje življenje na poti v Evropo. S tem predlogom upam, si ustvarimo tudi možnost eh, za bolj učinkovit boj proti eh, celotni združbi, kriminalnim združbam, pravzaprav, ki organizirajo nezakonito prečkanje sredozemskega morja. Jaz mislim, da bomo z nekim poštenim, objektivnim ključem lahko našli ustrezen vseevropski pristop, kjer je volja, obstaja tudi možnost. Veliko veselje, kot sem dejala, mi je, da sem danes v vašem odboru lahko to pobudo predstavila. Upam, da sem s tem tudi spodbudila razpravo na vseh ravneh, na nacionalni ravni in na evropski ravni upam, bo ta model predmet razprave. Upam, da bomo našli humano, dostojanstveno uh, rešitev za vse, ki potrebujejo našo zaščito. Hvala. Much, minister, Hvala lepa, gospa ministrica. Eh, zelo koristno je poznati, kakšna je ta pobuda. Veseli me, da imamo odnose s posameznimi ministri, ki so pristojni za te zadeve. Dobre so takšne izmenjave. Zdaj bomo dali besedo poslancem, članom odbora, najprej dvema avstrijskoma članoma, gospod Becker, pa najprej, potem pa gospod Weinhauser. Gospod Becker. Please, you have the floor. Äh, hvala lepa, gospod predsednik. In hvala za to, da ste organizirali to izmenjavo mnen. Hvala lepa. Torej, gospa ministrica, draga Johana, hvala za to predstavitev zelo impresivne pobude. Ta je v središču naših skrbi. Ko razmišljamo o solidarnosti in o eh, odločnem boju proti kriminalu, je treba takšne pobude podpreti. Ta predlog je izjemno pomemben prispevek k odločnemu ukrepanju Evropske unije s pričo kriz v njenem sosedski. Treba se učinkoviti boriti proti tihotapljenju ljudi in treba je zagotoviti ustrezno zaščito za ljudi, ki jo potrebujejo. Vsakršno vprašanje, ki ga uh, bom zastavil, je. Uh, v namen razprave, zato da bi se projekt nadalje razvil. Prvo vprašanje. Če v projektu Save Lives distribucijski klič igra ključno logo, me zanima, kako menite, da to lahko vpliva na celovito strukturo za. Uh, nek uh, celovit uh, model kvot, ki bi ga lahko uporabili celovitejše v celotni politiki. Ali mislite, da je to možno potem prevesti? In potem, kako je z dublinskim sistemom, kako je to povezano z dublinskim sistemom? To je drugo vprašanje. In tretje vprašanje. Kako kot zvezdna ministrica eh, ocenjujete eh, podporo v svetu glede na vaše izkušnje danes? ali mislite, da boste lahko zagotovili uh, podporo v tem odboru? Jaz mislim, da jo boste in tako boste zagotovili tudi uh, široko podporo celotnega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weidenhozer. No, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa ministrica, za to, da ste nas danes obiskali. Tudi jaz sodim med tiste, ki vas pogosto kritiziramo in pogosto sem drugačnega mnenja kot vi. Letos poleti se mi je tudi zdelo, da se je razprava malo sfižila, ko smo se govorili o zapiranju meja in podobnem. Ampak v tem trenutku vam zagotavljam, da um, sem zelo prijetno presenečen z vašo pobudo, kajti to je odgovor na eh, klasični sindrom, eh, ko drug na drugega eh, prenašamo krivdo, ko češ, kdo ni zaprl meja, kdo, čigava meja je porozna. Mislim, da je ta pobuda zelo pomembna iz več razlogov. Najprej zato, ker je očitno, da ni ustrezen pristop, da lahko za azil v Evropski uniji prošiš šele, ko prideš na Evropsko zemlje. Zaradi tega prihaja do tega celotnega sistema tihotapljanja in nezakonitega prečkanja sredozemskega morja. Torej, ta pobuda bi eh, pomenila svetlo luč v tem uh, zgrešenem pristopu. Če bi tem osebam dali možnost varne poti v Evropo, bi bilo to seveda zelo dobro. Treba pa je ugotoviti, tudi, kako bi bilo to mogoče povezati z delom UNHCR in kako je tudi z veleposlaništvi. Jaz mislim, da je prišlo v Avstriji do pravnega spora glede tega, ali je mogoče na veleposlaništvu zahtevati azil ali ne. Upam, da se bodo te stvari razrešile in da ne bo uh, projekt spet zastavil pri podobnih vprašanjih. Zanima me torej, kako je to zastavljeno. Zanima me tudi, kako bo to dejansko v praksi delovalo. Torej. In druga stvar je pa seveda ta distribucijski ključ. Prav je, da se breme razdeli med državami članicami na podlagi nekega pametnega ključa. Kakšen bo ta ključ? Je tudi vprašanje. Seveda je treba upoštevati različne dejavnike, tudi pravico do združevanja s družinskimi člani, naprimer. vprašanje je tudi, kako se to povezuje z dablinskim sistemom. Morda bi bilo res prav vzpostaviti eh, podoben sistem, ki pa ne bo tak kot dablinski. Vem, da to ne bo šlo čez noč, ampak dablinski sistem ne deluje. Ampak seveda, dokler ničesar drugega nimamo na voljo, bomo pač morali živeti s tem, kar imamo. Še enkrat res prisrčna hvala hvala tudi za to, da ste izbrali naš odbor in ta parlament za predstavitev svoje pobude. To je zelo dobro, s tem ste pokazali, eh, kakšno težo nam pripisujete in zato smo vam hvaležni. Hvala. hvala lepa. Jaz se popolnoma strinjam s tem zadnjim, kar ste dejali. Gospa Cecilija Vaštrom. Uh, Vikstrom. Hvala lepa. Jaz bi se tudi najprej rada zahvalila ministrici Johani Mikel Leitner. Najlepša hvala za to, da ste prišli v naš odbor predstaviti to pobudo. Vedno radi prisluhnimo najboljšim praksam in si jih izmenjamo. Naj pridejo iz držav članic, od strokovnjakov ali drugih ustanov. Vesela sem, da ste eh, opozorili na obupno situacijo, v katero se znajdejo bogunci, ki pogosto nimajo druge možnosti, kot pa da eh, eh, tvegajo svoje življenje in ga prepustijo eh, tihotapcem. Smrtnim žrtvam v sredozemlju ne bo konec, dokler ne bomo našli ustrezne rešitve. Evropa bo vedno privlačna za begunce. Vesela sem vaše avstrijske pobude. Strinjam se, Evropska unija in države članice Evropske unije nosijo veliko odgovornost v mednarodnem okviru za humanitarno pomoč. In zato sem vesela, da eh, pozivate k evropskemu eh, programu sodelovanju z UNHCR. Pa ponoma se strinjam z vami, ta pobuda mora temeljiti na osnovnem načelu solidarnosti, dokazati mora, da je Evropska unija zavezana načelu preselitve beguncev. Danes le majhno število držav članic sodeluje eh, v preselitvah. Nekatere izmed teh držav članic letno sprejme manj kot 100 oseb. Evropski program preselitve je ničen, niti kapljica v morje uh, ni v svetovnem merilu. Evropska unija bi lahko storila veliko več. Solidarnost pa pomeni tudi delitev bremena med državami članicami. Leta 2013 so le tri države članice sprejele 57 odstotkov vseh zahtev za azil v Evropski uniji. Očitno je, da obstaja še veliko možnosti, da situacijo izboljšamo če bi uvedli distribucijski ključ ali nek kvotni sistem za države članice, bomo morali zagotoviti, da izračun poteka na podlagi empiričnih kvantitativnih podatkov, eh, velikost prebivalstva, velikost države, višina BDP. Hkrati pa je treba upoštevati tudi kvalitativne podatke, kot so družinske vezi, Eh, možnost, eh, možnosti v državi članice za integracijo, jezik in podobno. Če kvalitativnih vidikov ne bomo upoštevali, bomo eh, onemogočili integracijo. Poleg tega morajo kvotni sistemi upoštevati ustrezno ravnotežje, v državah članicah, prav tako pa držav članic, eh, od begunce ne moramo, begunce ne smemo prisiliti, kot je država članica, naj gredo. Zanima me, ali menite, da bo sistem za razdelitev eh, obvezen ali prostovoljni za begunca. Eh, kolikšen manevrski prostor eh, boste omogočili kvalitativnim elementom, hkrati pa državam članicam eh, omogočili, da bodo prevzele svoj del odgovornosti. Zanima me tudi, eh, kakšen ste, na kakšen odziv ste naleteli v svetu, ali vas druge države članice podpirajo, bo mogoče to pa bodo izvesti. Odkrito rečeno, pogosto si želimo eh, kdaj biti muha v kakšnem svetu, zato da bi slišali, kaj se tam dogaja. Zato smo zelo veseli, če nam boste kaj povedali, kaj se tam dogaja. Zanima me tudi, ali menite, da bo komisija zdaj k malu pripravljena razviti pilotni projekt. Če mislite, da je to mogoče, ali morda veste kdaj, najlepša hvala. Thank you, Cecilia. I'm sure... Hvala, Cecilija. Gospa ministrica, zagotovo eh, nam boste lahko povedali, kaj so dejali eh, drugi ministri. No, šalo na stran. Ravno kar sem se pravzaprav srečal z nemškim ministrom, tako da jaz bom že vedel malo, ali nam eh, pravite tisto, kar res govorijo. Eh, Torej, tudi jaz bi še enkrat rad rekel, da smo zelo veseli, da ste prišli v naš odbor. Še gospod Češovski je uh, prosil za besedo. Tomas. Danke sehr, Frau Minister uh, Leitner. Uh, vielen Dank. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa za analizo, ki ste nam jo predstavili in pa za avstrijsko pobudo. priznati moram, da se ne strinjam s kolegi, ki so spregovorili pred menoj. Jaz vaše pobude ne podpiram, zaradi tega, ker mislim, da je problematična. Eh, nacionalistične politične skupine po državah članicah Eh, menijo, da so kvotni sistemi uh, argument za mnoge tiste, ki so euroskeptiki v Evropi, zato moramo biti pazljivi. Zdaj bom pa nadaljeval v češčini. Na vsak način naj pa še povdarim, da sem želel povedati, da uh, spoštujem Avstrijo in vesel sem, da je Avstrija prevzela to pobudo. Načeloma to povdarjam. Otazek, v teto, eh, v teto, uh, eh, sov... Eno od vprašanj, ki se je porodil v zvezi s tem, je, če imigranti ali prosilci za azil oziroma begunci ne gredo skozi celoten postopek za azil, kam se jih bo vrnilo? kam se bodo vrnili, to je vprašanje, ki se zastavlja številnim na češkem. Potem vprašanje kvot. Češka republika nima glav, večjega problema s prevzemanjem migrantov in beguncev. Ampak kaj pa potem, kako bo potekal proces integracije in vključevanja? Naš jezik, je eden težjih. To se vidi že potem, kako je predsedujoči izgovarja moje ime. Očitno je to naj, eden najtežjih jezikov v Evropi. In težko rečemo, da, najdemo, da lahko kjerkoli najdemo begunce, ki govorijo vsaj besedo češko. To je velika ovira za integracijo. Ja, Slovaki, Ukrajinci, uh, ti bi se lažje vključili v našo družbo. Ampak, če bomo imeli fiksno kvoto, vidimo večjo težavo pri teh ljudeh, ki se sploh ne bodo vključili v našo družbo. Na Češkem sem obiskal ljudi iz Burme in iz drugih koncev sveta in ti se sploh niso mogli vključiti v našo družbo, ker res niso znali besede češko, saj naš jezik ni tako kot angliščina ali nemščina. To je, kot rečeno, eden večjih problemov. Potem še eno vprašanje, ki se porodi, je, da moramo mogoče razmisliti o ukvarjanju s tem problemom na podlagi prostovoljnih načel vsaka država članica naj se sama odloči, ali bo sprijela določene azilante ali ne na prostovoljni osnovi. Sam sem sodeloval na konferenci v Italiji. Nekateri so rekli, da kvote trenutno niso rešitev. Ste slišali kolege iz Sicilije, ki so popravljali številke, ki smo jih predstavljali ki jih imamo na voljo tukaj v Evropski uniji. Šlo je za napačne statistične podatke, naprimer, da obstaja na stotine migrantov, pa jih je samo nekaj deset. Torej, kako bomo obravnavali ta problem in kje bomo našli finančna sredstva? To so samo nekatera od vprašanj, s katerimi se obadamo. Želel bi biti tako optimističen kot kot kolega Bekar, ampak vseeno. Zdaj pa še Helga Stevens kot zadnja govornica. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grijp is de bedoeling van dit initiatief. Ja, hvala lepa. Še enkrat za besedo. Cilj te pobude, ki jo zelo pozdravljamo, je preselitev. Sveda se strinjam, da mora biti cilj to vrstne pobude, da se pomaga beguncem, da se jih zaščiti, zlasti tiste, ki potrebujejo zaščito. Ampak kako točno boste to obravnavali? Običajno je tako, da to temeli na pravilih iz Dublina, kar pomeni, da je zahtevek treba obravnavati v državi, v katero oseba prva, pride kot v prvo državo. Ampak, če gre ta oseba še naprej v neko drugo državo, kako se delijo pristojnosti za obravnavo? In zanima me, kakšno je pravilo EASA pri tem. Hvala. Hvala, mislim, da smo s tem zaključili seznam govornikov. Gospa ministrica, vprašanja so bila predvsej vsebinske narave. Izvolite. Please, ja. please go ahead. Ich bin Entschuldigen. Uh, ja, ich bin bereit und werde natürlich. Z veseljem se bom spopadla z vsemi vašimi vprašanji. Največji izziv ni zasnova, ampak so to podrobnosti videli bomo, kako bo ta projekt dejansko mogoče sploh izvesti. Kot je britanska poslanka rekla, najhujša uh, je situacija, v kateri se znajdejo begunci. To so begunci, ki ne bežijo kar tako, ampak bežijo pred nasiljem, pred posilstvi, pred smrtjo. Eh, pred eh, strahom, pred smrtjo. In ravno zato je treba zagotoviti, da uh, je ta projekt zgrojen na solidarnosti v Evropski uniji, na sodelovanju s tretjimi državami. Treba je proaktivno usmerjati priseljevanje. Projekt Save Lives tudi jasno diferencira med zakonito in eh, nezakonito migracijo. S tem projektom je povezano tudi eh, varovanje eh, naših zunanjih meja. S tem sistemom moramo imeti tudi ustrezno urejen sistem vračanja. Kako bo to delovalo. Tako smo si to zamislili. Eh, spraševali ste o veleposlaništvih. V tretjih državah nam lahko pomagajo strokovnjaki, strokovnjaki UNHCR. Ti imajo ustrezno znanje in izkušnje za presojo o tem, ali je nekdo oseba, ki potrebuje zaščito ali ne. Le tisti, ki jo potrebujejo, bi potem v okviru uh, ključa potem uh, dobili zaščito in bili, bile preseljene v države članice, ki jim je dodeljena. Od tam bi osebe torej potovali neposredno v državo članico, ki jim je dodeljena. Uh, prošnja je pa lahko oddana tudi na veleposlaništvu. Vedno bo pa seveda obstajala možnost, da osebe pridejo na evropsko zemlje in tu zaprosijo za azil. Ampak mi pričakujemo, da bi prosilci za azil oziroma begunci prosili za azil v tretjih državah preko UNHCR. Tam bi se že takoj lahko odločalo o tem, na mestu, na terenu, kdo potrebuje zaščito, kdo pa ne. Mi bi radi takoj potem tem beguncem dali možnost varnega potovanja v Evropo, zato da se jim ni treba odpraviti na nevarno pot, na tvegano pot, da eh, ne prepustijo svojega življenja v rokah tihotapskim združbam. Seveda bo pri vzpostavitvi tega sistema potrebno prehodno obdobje, v katerem bomo začeli s pilotnim projektom. V pilotnem projektu bodo prostovoljci tisti, ki sprejemajo zdaj manj beguncev. Češka, na primer, Češka je naša sosedna država, jaz sem odrasla blizu češke meje, vem, kako je živeti ob meji. Vem, da je trenutno situacija v Češki uh, uh, zelo vzorna praktično. Če se pogledamo statistične podatke, Avstrija ima na tisoč prebivalcev dva prosilca za uh, azil, na Češkem le nič cela dva. Mislim, da je. Uh, Avstrija tako varna kot Češka za begunce, ki prihajajo iz vojne. Zato bi si jaz želela, da bi tiste države, ki zdaj sprejemajo manj prosilcev za azil, tudi prostovoljno najavijo svojo namero, da bi sodelovali v pilotnem projektu. Naslednje vprašanje. Integracija. Ko je sprejeta pozitivna odločitev o preselitvi, je treba poskrbeti seveda tudi za integracijo. Vsi bi si seveda želela, da bi v tretjih državah nekoč zavladal mir in želeli bi si, da se bodo begunci potem nekoč domov vrnili. Ampak, če pomislimo zdaj na sirske begunce, vemo, da bodo nekaj časa ostali pri nas. pri nas bodo živeli statusom begunca. Dati jim je pa treba možnost in od njih, od njih pravzaprav tudi zahtevati, da se integrirajo v družbo. Pokazati morajo tudi um, željo in motivacijo, da se naučijo jezika. Treba je izvesti tudi integracijske ukrepe, prav gotovo. Naučiti se tujega jezika je vedno težko. jaz tudi vem, sirski begunci, ki so deloma tudi uh, precej izobraženi, uh, se tudi učijo tujih jezikov. Jaz sem prepričana, da se bodo sirski begunci lahko naučili tudi češčine. Jaz se bom danes popovdne še srečala uh, s komisarjem. Pogovarjali se bova o tem, kako bi ta pobuda lahko postala vseevropski pristop. Pri tem se je treba osredotočiti na to, da bo ta kvoten sistem na koncu enkrat obvezen za vse. Zdaj, ko smo sprejeli končne odločitve o enotnem azilnem sistemu, bo vsak prejel določene obveznosti in tisti, ki jih ne bo, bo mu bo prepisana seveda ustrezna kvota. Tudi v Avstriji imamo težave tako kot na evropski ravni, obstaja tudi na nacionalni ravni neuravnotežena situacija. Pri nas imamo določene zvezdne države, kjer so kvote presežne in druge zvezdne države, kjer pa kvote niso izpolnjene. Na evropski ravni je podobno. Načelo solidarnosti je temeljna vrednota, a kljub dolgoletnim pozivom je še vedno le majhno število držav članic, ki eh, obravnava 90, eh, prošen, 90 odstotkov prošen za azil. Ta novi projekt bi bil po naše boljši, zato ker bi v sodelovanju z NHCR na terenu že v tretji državi izvedel presojo, kdo zaš, potrebuje zaščite, kdo ne. In upamo, da bo to mogoče tudi uh, vzpostaviti. Začenši seveda s pilotnim projektom, pozivam pa tiste države članice, uh, ki imajo še nekaj prostora, da se javijo uh, za sodelovanje v pilotnem projektu. Danes je situacija velik izziv. Na tisoče ljudi beži pred nasiljem in vojno in treba jim je pomagati. Bodimo solidarni. Kakšen bo na koncu distribucijski klič? Je vprašanje. Različni elementi so gospodarska rast, Eh, velikost eh, države, število prebivalcev. Treba se je o tem pogovoriti, najti res nek objektiven, pošten, pravičen ključ. Odločilnega pomena pa je, da se najprej odločimo za tak projekt, to bi bil že korak naprej. Jaz sem prepričana, da si nihče ne želi, da bi bila Evropa neuspešna pri tako uh, ključnem področju. Uh, ne smemo biti neuspešni, uspešni moramo biti. Da pa bomo dosegli uspeh, potrebujemo uh, jasne ukrepe, ki bomo lahko sprejeli hitro. Zato pa bo moral vsak prispevati svoj delež. Še eno vprašanje. Dublinski sistem. Kadar ta sistem dobro deluje, če bi, pardon, če bi ta novi sistem dobro deloval, potem bi lahko Dublinski sistem odpadel dokler pa ne, v tem prehodnem obdobju, bi lahko dublinski sistem nekoliko prilagodili. Če bomo na koncu imeli kvotni sistem, ki bo pošten in pravičen, na podlagi katerega bodo države članice prevzele svoj delež bremena, potem lahko m, mm, rečemo, da bi bilo prav, da dublinski sistem a, odpravimo če so določene pravične kvote in jih vsak upošteva, potem Dublina ne, Dublina ne potrebujemo. Ampak to se bo zgodilo lahko šele na koncu, ko bomo imeli celovit evropski azilni sistem in ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. Jaz vas pozivam k temu, da to skupaj tudi storimo. In še enkrat naj na koncu podarim, da sem res vesela, da sem lahko danes v vašem odboru predstavila naš projekt. in če mi boste dovolili, eh, če mi boste dovolili, vas pozivam, da malo mm, promovirate naš projekt pri svojih kolegih, zato da bomo lahko hitro začeli z izvajanjem te pobude in sicer začenši s pilotnim projektom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod ministrica, in hvala, da ste si vzeli čas, da ste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Kako to, da dobivam tolmačenje v češčino v svoje uho. No, tolmači so se ravno kar upravičili. Očitno je bilo to neke vrste kazen. Your, um, that... Rekli ste, da bi v govoru ob koncu leta želeli reči, da imamo ustrezno delujoč sistem za migrante, za begunce. Vendar pa se program za to ni ustrezno izvajal po državah članicah. Ko smo opredelili prednosti in slabosti, smo ugotovili, da noben sistem ni perfekten. In izvajanje in prenos v prakso je tisto, na čemer moramo še delati, da ne bo to predstavljalo ovire za politiko za preseljevanje. Vse, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo. Vključiti pa moramo to tudi v našo politično agendo. Več stikov, kot bomo imeli s svetom, bolje bo. Veliko svojega dela smo sicer že opravili, veliko dela pa nas še čaka, zlasti pri izvajanju. Tako da me veseli, da ste prišli na to predstavitev Evropski parlament in da se dviga ravno zaveščenosti o tem. V imenu vseh kolegov, v imenu vseh kolegic, se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za vaš obisk. Veliko zadovoljstvo mi je bilo, pravi ministrica. If you need some further information, I can send you some information. Okay. colleagues, we can, we can in fact move on to the next item. Dobro, mislim, da gremo lahko naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Vsi ste tukaj, ki ste prisotni. Well, Četrtek popovdne je tako, da hvala vsem kolegom in kolegicam, ki ste lahko prisotni danes popovdne. Gremo naprej na točko o Frontexu, če ste pripravljeni na to. To je točka 20. Za vse tiste, ki si želite čim prej domov, ob še ob razumnem času v četrtek. Frontex. Izmenjava mnen z direktorjem Frontexa sledi, mislim, da prihaja. Is seamlessly approaching the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 in doing that. So, colleagues, um, obviously there's a great interest in uh, Frontex. I, I realise. Za vse, ki se zanimate za Frontex, moram reči, da se upravičujem, da zdaj to obravnavamo v četrtek popovdne. Tako da cenim vašo prisotnost. Naš odbor se je vedno zanimal za Frontex. Ja, in prejšnji teden, 26. novembra, je upravni odbor Frontexa izbral kandidata za delovno mesto izvršnega direktorja, gospoda Fabrisa Legerija. Glede na pomen našega prihodnjega sodelovanja s direktorjem, smo ga povabili pred ta odbor za izmenjavo mnen. In v obvestilu o prostem delovnem mestu je pisalo, da pred imenovanjem izbrani kandidat se lahko povabi za to, da poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja tega odbora. Po tej izjavi Evropski parlament lahko sprejme mnenje in predstavi svoja stališča glede na izbranega kandidata. Gospod Legeri, izvolite, beseda je vaša za krajšo izjavo, potem pa bomo dali besedo še ostalim poslancem. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Danes mi je veliko čas, da me je odbor Libe povabil na izmenjavo mnen v prostorih Evropskega parlamenta po mojem imenovanju na mesto izvršnega direktorja Frontexa. Izmenjavo mnen vidim kot pomembno priložnost, da se predstavim in da se prvič sestanem s člani odbora Libe. Zavedam se, da je Evropski parlament in zlasti odbor Libe zelo aktiven na področju pravosodja notrnih zadev in upravljanja meja. Ključna vloga parlamenta, kar zadeva sprejemanje zakonodaje na teh področjih, je izjemnega pomena. To je vloga parlamenta tudi, kar zadeva proračunske vprašanja in zavedam se ključne vloge, ki jo igra parlament, ker zadeva demokratični nadzor nad organi Evropske unije. Zato kot prihodni izvršni direktor Frontexa želim razviti plodno sodelovanje s člani odbora Libe. Če dovolite, bi se nakratko predstavil, preden predstavim, kako razumem izzive Frontexa v prihodnje. Kot veste, sem 18 let že delal kot javni uradnik v Franciji. Zadnje, tudi, oziroma med tem tudi tri leta v Bruslju na Evropski komisiji in tudi tri leta kot diplomat v Koreji. Delal sem na operativnem in strateškem področju in uravnoteževal domače, evropske in mednarodne dejavnosti. Bil sem zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, na sedežu v Parizu, kjer sem bil zadolžen za šengenske zadeve, upravljanje zonanih meja, vizumska politika in upravljanje migracij. V lokalnih podružnicah in regijah sem bil viceprefekt in smo izvajali politike na lokalni in regionalni ravni. Bil sem tudi v agenciji za organe pregona na policiji in pridobil različne izkušnje na drugih ministrstvih. Ministrstvo za obrambo v Parizu kot vodja divizije za mednarodno pravo, ministrstvo za zunanje zadeve kot namestnik ambasadorja za Korejo in Napoten sem bil tudi kot nacionalni strokovnjak na Evropsko komisijo na GD pravosodje in notranje zadeve od leta 2000 do 2003. V skupini komisarja Vitorina sem aktivno sodeloval pri pripravi sporočila proti integriranemu oziroma celovitemu upravljanju zunanjih meja Evropske unije. To sporočilo je bilo sprejeto na takratnem svetu in to je uvedlo pot današnji agenciji Frontex. Zaradi tega sem se bolj začel zanimati za področje pravosodja in notranjih zadev. Na ta način sem se prepričal, da lahko prihodnje ponovno služim na evropski ravni. Na številnih svojih položajev sem gotovil, kako lahko premustimo vrzel med strateškimi vidiki in konkretno implementacijo oziroma izvajanjem na drugi strani. Svoj, na svoji poklicni poti pa želim izpostaviti še eno točko, saj se mi zdi relevantna za odbor Libe. Gospod in gospodje, vem, da se vaš odbor zlasti ukvarja s spoštovanjem pravne države in svoboščin državljanov. Vse to je bilo del moje misije v preteklosti. Na svojem zadnjem položaju v Franciji sem bil tesno povezan s agencijami, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami in sodeloval tudi z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s pravicami imigrantov. Na svojih položajih sem tudi obravnaval sodno prakso Evropskega sodišča, sodišča za temeljne pravice in sem se ukvarjal tudi z načelom subsidijarnosti, kar zadeva človekove pravice. Sodeloval sem tudi z mednarodnimi kazenskimi sodišči. Nekoliko manj dramatično pa je, da sem delal tudi na ministrstvu za obrambo na tem področju v mirovnih misijah, ki jih je vodila Evropska unija. Vse te izkušnje, ki sem si jih pridobil, kažejo, da se dobro zavedam, kakšna je listina Evropske unije za temeljne pravice. Ta se nanaša tudi na Frontex, velja tudi za Frontex in bom zagotovil, da bo Frontex spodbujal in promoviral te pravice. Kaj pa je izzivi, s katerimi se bo moral soočiti Frontex v naslednjih letih? Dovolite, da omenim misije agencije in vizijo, ki jo imam za vlogo Frontexa. Frontex je bil ustanovljen zato, da se olajša operativno sodelovanje med državami in članicami na področju upravljanja zunanih meja Evropske unije. Dolgoročno gledano, kot operativni in politični cilj vidim, da naj bi Frontex razširjal strokovno znanje in tudi občutek, da vsi spadamo v isto skupnost vrednot in da vsi spodbujamo prosti pretok ljudi. Frontex je sicer operativna agencija, ki zagotavlja solidarnost državam članicam, ki so v prvih vrstah, kar zadeva zunanje meja. Ob zagotavljanju solidarnosti pa mora Frontex biti agencija, ki ne bo nadomestila prizadevan držav članic in pristojnosti držav članic za upravljanje zonanih meja. Frontex naj bi spodbujal močnejšo konvergenco med nacionalnimi subjekti, ki so zadolženi za upravljanje zunanih meja. Evropski svet je prosil komisijo in agencijo naj preuči možnost izvedljivosti evropskega sistema mejnih stražnikov. Poleg tega se mi zdi, da je Frontex lahko v ospredju globalnih prizadevanj za varstvo meja in da lahko krepi zmogljivosti tretjih držav. Frontex je le en košček v mozaiku, ki prispeva k širšim politikam. Zato vidim agencijo kot akterja, ki mora seveda sodelovati s komisijo in parlamentom in vsemi institucijami Evropske unije. Na terenu pa tudi z drugimi agencijami Evropske unije, kot je EASO, Agencija za temeljne pravice, Europol, CEPOL in Eurojust. Gospod in gospodje če povzamem. Ključni izziv za Frontex so politične in operativna pričakovanja, ki so vedno večja, kar zadeva upravljanje zunanjih meja Evropske unije. Zagotoviti pa bo moral tudi visoko raven notranje varnosti. Več dejavnikov lahko razloži, zakaj je ta tema zdaj bolj prepoznavna. Tisti, ki upravljajo z zunanjimi mejami Evropske unije, ne morejo podcenjevati demografskih trendov in dolgoročnih političnih trendov, ki vplivajo na evropsko okolje. Vedno več mešanih tokov migrantov in prosilcev za azil poskuša priti do zunanjih meja Evropske unije. Zato morajo biti temeljne pravice zasidrene v misijah Frontexa in to je treba upoštevati tudi pri usposabljanju mejnih stražnikov. Pri tem morajo države članice Evropske unije izvesti operativne ukrepe za to, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje zakonodaje Evropske unije, kot to določa šengenski kodeks za meje. Posledično sem prepričan, da lahko Frontex prinese dodano vrednost na operativni ravni. Ob upoštevanju širše slike lahko izzive, ki so pred Frontexom, razčlenimo na operativne, finančne ali kadrovske. Z operativnega vidika bo moral Frontex uravnotežiti strateške opcije za obravnavanje sedanjega ogromnega priliva migrantov, ki prečkajo morske meje, pri tem pa ne smemo zanemariti kopenskih meja, kjer lahko pride do potencijalnih grožen. Ne smemo tudi zanemariti zračnih meja, ki so potencijalno izpostavljene nelegalnim migracijskim tokovom ali drugim grožnjam. Frontex bo moral uravnovesiti tudi kratkoročne skupne operacije v nujnih primerjih in dolgoročne naložbe v krepitev zmogljivosti, kot je naprimer Eurosur ali usposabljanje evropski, evropskih mejnih stražnikov. Frontex pa se bo moral obadati tudi s svojevrstnim paradoksom. To je operativna agencija, vseeno pa je odvisna od držav članic, tako kot je. Frontex mora izboljšati razpoložljivost sredstev, ki so na voljo v državah članicah v okviru različnih postopkov. Frontex bo moral tudi ugotoviti, kako pridobiti sredstva za kratkoročne operacije, ki naj bi bili nujni odzivni ukrepi. Z finančnega vidika vedno, večja, vedno večji ugled in uspešne operacije Frontexa ter vedno večja pričakovanja, ki jih izražajo komisija, svet in tudi javnost, postavljajo Frontex pod vel, velike pritiske. Po začetnem obdobju, takoj po ustanovitvi, bi agencija morala izvesti notranje ukrepe, zato da bi povečala notranje stroške oziroma znižala notranje stroške napram operativnim stroškom. Seveda pa moramo upoštevati tudi večletni finančni načrt. Zato moramo narediti seznam prednostnih akcij. Ob vaši podpori kot proračunski organ in ob podpori vseh zainteresiranih strani mora Frontex pripraviti transparentne dokumente. Z kadrovskega vidika pa izzive predstavljajo posledice operativnih in finančnih izzivov, ki sem jih pravkar omenil. Vendar trenutno ne delam znotraj agencije, tako da težko ocenim podrobnosti tega vprašanja praviloma pa velja in ker sem vedno tako deloval, bom prisluhnil zaposlenim v agenciji in kot insider potem ocenil tudi kadrovske izzive. Poznam rezultate dela, to so kakovostni rezultati in tukaj moramo meniti tudi dolgo časa odprto delovno mesto na samem vrhu Frontexa. Lahko si predstavljam, da se bo agencija morala odzvati na vprašanja, kako razporediti svoje osebje v okviru prednostnih nalog in kako opredeliti naloge posameznih zaposlenih. Kot vsaka druga organizacija bo moral tudi Frontex poudariti svojo sposobnost, da lahko deluje bolj fleksibilno in da se lahko prilagaja hitro spreminjajočemu se okolju. Kar pa zadeva moje prednostne naloge, gospod in gospodje, naj izpostavim naslednje. Izboljšanje razpoložljivosti sredstev in virov držav članic v okviru različnih postopkov, deljenja, potem načini, kako uravnotežiti upravljanje morskih in kopenskih meja in do določene mere tudi zračnih meja. Potem priprava umestnega pregleda glede na večletni finančni okvir, potem razvoj ciljnih operativnih nalog in operacij z državami izven EU, potem podpreti pristop Evropske unije k upravljanju migracij in mobilnosti. Gospe in gospodje, izzivi so precej zahtevni. Zavedam se odgovornosti in naj ponovim isto, kar sem povedal že v pravnem odboru Frontexa. Skupinsko delo je način, kako doseči tisto, kar smo si zadali kot poslanstvo. Računam na vašo podporo kot člane odbora Libe. Skupinsko delo je po mojem mnenju tesno povezano tudi s transparentnostjo. Zato v tem obdobju transparentnosti in preglednosti želim spostaviti odprt odnos tudi z vami. Obisk na sedež Frontexa je že predviden za februar. Imate pa tudi nenehno odprt poziv, da pridete na obisk v Varšavo, kadarkoli. Kot pravi uredba o Frontexu, bom odboru Libe redno poročal, na voljo pa sem tudi za druga poročanja, ko bo šlo za druge konkretne dogodke ali za tematsko poročanje o vprašanjih, na katere se želijo sredotočiti vaš odbor. Gospod predsedujoči, Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospe in gospodje, najlepša hvala za pozornost. Okay, much, hvala, gospod Legeri. Kolegice in kolegi, Narejte, na koncu boste še vsi bežali iz dvorane, zato bom sedaj tole povedal. Glejte, v četrtek popoldne nimamo pogosto takšnih točk, zato Um, Glede tukaj, 10.4 ste tukaj, tudi osebo sedaj govorim. In lepo je, da ste tukaj. Res trdo delate. In zato prosim, nadaljujte s tem, res cenimo to. Mislim, da če ne boste tako trdelali, ne bomo šli čez vse te točke dnevnega reda. Ampak gledajte, tega ne govorim kar tako. Mislim, da um, če ne bomo delali tako, kot vi delate, nam ne bi uspelo. Torej, to povem sedaj kot zahvala, zato ker vem, da potem me ne bo nišče več poslušal. Torej, ko pridemo na podrazno, lahko vsi greste. Zdaj veste, na koga mislim, kaj ne, vsi zelo, zelo trdo delate. Torej, res hvala lepa. Jaz seveda v bistvu politiki se vedno sami sebi zahvaljujem, ampak to je odlično. To je pač neka politična igrica, se veste, kako je. Gospod Legeri. No, to tukaj je v bistvu formalen dogodek, vi v bistvu predstavljate svoj mandat, svoje prednostne naloge in tako dalje. No, ampak je pa to priložnost za nas, da se pogovorimo o vaših prioritetah. Veliko znanja se zbira v Frontexu, veliko vprašanj se pojavlja. Zato bom kar dal besedo kolegom, da zastavijo vprašanja glede vaših prioritet oziroma mandata. Birgit Sipole prva. Ja, vielen herzlichen Dank. Man Najlepša hvala. Lahko bi zastavila celo vrsto vprašanj. Frontex je agencija, ki je vedno uh, tarča um, mnogih kritik, tudi zaradi tega, ker se ukvarja z tako občutljivimi stvarmi. Včasih pa je tudi lahka tarča kritik za države članice. Vseeno naj zagotovim, eh, pardon, zastavim nekaj vprašanj zaradi tega, ker ste omenili strateško dimenzijo. Govorili ste o sodelovanju s tretjimi državami. Zanima me, ali nam lahko poveste bolj konkretno, na katerih področjih bi šlo za okrepljeno sodelovanje, ali gre tu za izmenjavo podatkov, kakšne so skupne dejavnosti, ki jih omenjate. Problematično je to, je tudi vprašanje eh, zaščite temeljnih pravic. Danes smo slišali poročilo eh, agencije FRA glede eh, letališč in kopenskih meja. Eh, govorili so o primerih, ko temeljne pravice niso vedno spoštovane. Zanima me, kako se boste sredotočili na to, kako lahko skrbite za to, ali boste za to potrebovali več zmogljivosti, več kadrov. Nam lahko poveste kaj o tem, kako bi lahko zagotovili boljše rezultate. Pa še finančni viri in proračun. Preko Evropola. Če bi sami lahko o tem odločali, kje menite, da Eh, so največji izzivi za Frontex, kje mislite, da bi Frontex lahko pravil najbolj učinkovito sredstvo? Nekaj Libije bo obiskal Frontex k malu. Gospa Cecilija Wikström, prosim. Hvala, predsednik. Gospod Lađeri, dobrodošli v odboru Libe in čestitke za ta nov položaj. To je pomembna funkcija in se veselimo dobrega sodelovanja z vami. V bistvu moram reči, da je vaš življenjepis um, zelo, zelo bogat. Ali ste začeli, ne vem, delati za EU institucije že v vrtu ali kako? Ja, vedno je tako. Ne jemite, je jemite preveč resno, tako je pač tukaj. Ne, ne, prosim, jaz tukaj govorim, torej prosim, ne prekinjajte me, predsednik, sedaj jaz govorim. Torej, ko smo govorili tukaj v parlamentu o novi uredbi o Frontexu, ste izpostavili nekaj zelo pomembnega, našo prednost nalogo in sicer to, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic. Za vse dejavnosti Frontexa ne bi to veljalo. Prav tako smo spostavili tudi urad za temeljne pravice ter posvetovalni forum ter prav tako smo tudi želeli usposabljati vso osebje Frontexa, tako da se to osebje ukvarja tudi s temeljnimi pravicami če pride do suma kršena teh temnih pravic pri Frontexu, se delovanje prekine, dokler ne bo ustrezne preiskave, smo dejali. No, sedaj me res zanima, kako si to predstavljate. Torej, ko Frontex dela v praksi, me zanima, kako naj bi to zagotovili. Ste novi izvršni direktor agencije ali lahko poskrbite za to, da zagotovite temu odboru, da bo vedno dejansko uh, tako, da bodo temeljne pravice spoštovane in potem kakšne ukrepe predvidevate, če in ko bi prišlo do takšnega kršenja pravic. Kot drugo, um, Triton je nedavno zamenjal Mare Nostrum kot glavno operacijo Frontexa in takrat smo videli, da je prišlo do prave vrzeli tega, kaj lahko stojijo države članice, v tem primeru šlo za Italijo. Torej, kaj potem lahko država stori, potem kaj lahko Frontex stori, glede plovil, opreme in tako dalje. Želimo poskrbeti za to, da bo imel Frontex zadosti sredstev in pa mehanizmov na voljo, da bo upravljal vse naloge sploh v sredozemlju. Uredbo Frontexu smo sprejeli za delovanje na morju ravno pred koncem prejšnjega mandata. Jasno piše, da je reševanje življenj prva prioriteta. Upam, da boste lahko se skozi posodavljali te informacije glede izvajanja te uredbe in nam to tudi povedali. Enako velja tudi za operativni načrt in pa za konkretne dejavnosti, ko bo triton začel veljati. Hvala lepa, torej, da ste prišli in upam, da bomo še večkrat lahko takole govorili z vami v naslednjih dneh in mesecih. Hvala, gospod Bekar. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Ležeri, Legeri, kako se to izgovori? Na vsak način hvala lepa za to, da ste nas obiskali. Govorili ste o partnerstvih, ki bodo metoda za delo. Partnerstvo je za parlament zelo pomembno. Partnerstvo s Frontexom. Prevzeli ste funkcijo v zelo težkih časih v sosedski so krizna žarišča, veliko priseljencev prihaja, prav tako pa vrčujemo. Zato imam dve vprašanji. Kje lahko parlament in libe še posebej podpre vaše delo? Zanima nas, kaj vi mislite, da je najpomembnejše? Drugo vprašanje pa se nanaša na proračun. Jasno je. Države članice lahko bi rekli, si ne bodo mogli privoščiti dodeljevati dodatnih sredstev Frontexu, vendar pa moramo v parlamentu, v odboru Libe, v prihodnje opozarjati na to, če bi bilo vaše delo ogroženo, če ne bi imeli zadosti sredstev. Zato me zanima. Koliko denarja potrebujete? Koliko, kolikšen naj bo vaš proračun? Um, Hvala, gospod Becker. Gospod Stirovski, Tomas, sem bil sedaj boljši pri vašem imenu? Ja, Klot, uh, odlično je bilo. No, sedaj pa to že preveč, tako kot pri Ceciliji. No. Glede, res vidim boljšo zgorajo češčine. No, najbolje, da spet nazaj govorite češko. Hvala, gospod Ležeri. Hvala, da ste prišli sem. Hvala, da ste tako odprti. In lepo, da pravite, da vas lahko obiščemo. Ja, to lahko storimo. Kaj ti niste tako zelo daleč, sploh od Prage ni tako zelo daleč. Torej se kar pripravite na naš obisk. Imeli pa bomo tudi kakšna bolj direktna vprašanja, sploh glede sklada za zonane meje. Gledajte, ta sklad v preteklosti ni bil zelo aktivno uporabljen v operacijah Frontexa. Države so nekaj kupile, ampak potem pa to ni bilo na voljo Frontexu. Kako boste to spremenili? Ali imate kakšen načrt v zvezi s tem? Potem kot drugo, prej v žrlopisu piše, da imate bogate izkušnje pri delu za različne institucije in pa upravne organe. Glejte, pogosto javni uslužbenci menijo, da se stvari sploh ne da spremeniti. Mar si kdo to misli. Ampak upam pa, da boste vi v Frontexu vendarle dali podarek na to, kako bi lahko čim bolj učinkovito in smotrno delali. Prav tako sem upračevalec tudi v računskem postopku za to leto in oziroma leto 2015. v predlogu sveta je pisalo, da ne bi vaše sredstva znižali. Potem naprej. Tudi vaše število osebja ne bi skrčili. Kako ne bi to vplivalo na vas, bi lahko na to odgovorili morda. In naj se navežem še na Cecilijo. Glede, prej sem govoril nemško in poslušal sem češčino iz nemščine, bilo je res čudovito prevedeno, zato hvala lepa tolmačem. In zato mislim, da moramo včasih pohvaliti tudi tolmače za odlično delo. I do agree, we, we very much take it for granted. I do agree. Ja, se strinjam, včasih je to kar samoumevno, kaj ne, ampak se strinjam. Gospod Mayor. Ja, voorzitter en dank aan de heer legere hier voor zijn komst. Ehm, hvala, predsednik. In hvala gospodu Legeru, da ste prišli. Res mislim, da je zelo pomembno, da smo danes tukaj, tudi mi poslanci, skupaj z vami. Frontex je pogosto v spredju, sploh pri teh migracijskih tokovih. Gospod direktor, mislim, da je bilo dobro, da skrbno proučite organizacijo Frontexa. Ali mislite, da bo v času vašega delovanja Frontex lahko zagotovil učinkovito rešitev za nezakonito migracijo? Kako to želite storiti? Ali bo pod vašim okriljem Frontex dejansko lahko natrval meje? Dejansko v praksi? Ali pa bodo samo zaustavili migrante na mejah? Next is um, Joseph Feidenholzer. Joseph. No, no, Hvala. Še eno vprašanje imam. Govorili ste tudi o sodelovanju z drugimi agencijami, Europolom, Eurojustom in drugimi. Zanima me, ali boste eh, sklenili sporozum za izmenjavo informacij eh, z Europolom. Zanima me, ali. Uh, ste že daleč v tem procesu, uh, za kakšne namene to potrebujete in ali menite, da je to problematično v zvezi z varstvom podatkov? Rekli ste, da je za vas zaščita temeljnih pravic zelo pomembna, zato me zanima, kaj menite. Gospod Rado, naslednji, hvala. Uh, Hvala. Iskal prvo, da bi pozdravil za izbir. Gospod Legari, čestitke za vaše imenovanje na to mesto. Sedaj ste prevzeli to funkcijo ravno v času, ko so pričakovanja zelo visoka. Vaša agencija naj bi zaščitila Evropo pred nezakonito migracijo, obenem pa naj bi tudi nudili zaščito za prosilce za azil. kot bolgarski poslanec lahko rečem, da me zelo zanima, kakšno je stanje teh prosilcev za azil. Iz Sirije uh, imamo veliko teh ljudi in sedaj so se naselili v Bolgariji. Okoli 30 tisoč ljudi poskuša nezakonito prečkati naše meje. To je številka samo za to leto. Glede, marsikdo tudi je dejansko uspel priti v Bolgarijo po Črnem morju. Zato smo zaprosili evropske kolege za pomoč. Tole me zanima, ali nameravate organizirati novo misijo v Bolgariji na meji med Turčijo in Bolgarijo in pa, Bolgarijo in pa Grčijo. Pa še nekaj, ali mislite, da bi morali organizirati misijo Frontexa na Črnem morju, tako da bi znižali migracijske tokove v smeri Evrope? In še nekaj, ali mislite, da bo sedaj Črno more nov koridor za nezakonito migracijo v smeri Evrope? In če ja, s kakšnimi ukrepi bi se lahko proti temu borili? Kakšne dolgoročne ukrepe namerate um, sprejeti, sploh za tiste države, ki potrebujejo dodatno pomoč pri večjih migracijskih tokovih? Hvala. Eli Šlan, še preden gremo k vam, direktor. Ehm, Ledonki, ol benvenuto, ovviamente. Eh, volevo farle una domanda. Hvala, dobrodošli. Imam zelo konkretno vprašanje za vas, gospod direktor. Bi lahko pojasnili vlogo Frontexa pri operaciji Triton oktober 2013 po Lampeduzi je italijanska vlada začela z Mare Nostrumom, in okoli 100 tisoč življenj smo rešili posledično. Sedaj v bistvu se to zemlje pravo grobišče Evrope. Prej smo dobili to, ta grob kot pa pravo azilno politiko, oziroma migracijsko politiko v Evropi. Sedaj imamo program, kjer Frontex in pa druge agencije migracije obravnavajo kot vse evropski problem, ne samo nacionalni problem katerih držav. Ampak se pa pojavljajo tudi države, kajti sredstva za Triton niso primerljiva s tistim, kar je bilo zagotovljeno za Mare Nostrum. Imajo manj ljudi, manj ladi, manj letal in vsega je manj. to deluje samo 30 nautičnih mil od obale, ne pa 170 nautičnih mil. To je kar velika razlika. Prav tako ne bo takšnih eh, mandatov kot pri Mare Nostromu. Zato v bistvu bomo zožili področje uporabe. To potem pomenilo druge tragedije. Ali pa v bistvu še sploh ne bomo vedeli za te tragedije, pa se bodo vseeno zgodile, kar je še toliko huje. Zato me res zanima, kakšna je vloga Frontexa pri operaciji Triton, In kaj mislite o delovanju Frontexa na splošno in kako lahko krepimo to misijo v prihodnosti? Gospa Šlajn je poročala o tej operaciji, dejansko bila tam, na licu mesta. To vidite, kako visoko strokovno znanje naših poslancev. To so zelo kompleksna, zanimiva vprašanja, zato boste gotovo navedli ogromno podrobnosti, ampak prosim, če ste čim bolj kratki in drnati, če se da. Hvala. Well, uh, thank you. Thank you very much for... Hvala, hvala za vsa ta vprašanja. Sedaj bom pa začel govoriti francosko, tako da boste tlmači vedeli. No, tukaj bi omenil več vprašanj glede proračuna in pa finančnih vidikov. tukaj gotovo veste, kakšen je proračun 2014. 90 milijonov evrov je bil ta proračun. Potem smo uh, dobili še predlog za rezervo 20 milijonov evrov. Kaj pa na dolgi rok? Tukaj mislim predvsem na večletni finančni okvir EU. moramo zelo konkretno delati, če bo mogoče, moramo odlično sodelovati z vsemi akterji. In seveda, agencija Frontex bo sodelovala z Evropsko komisijo in pa z upravljalnim odborom, Management Board. Prav tako pa bomo govorili tudi s proračunskimi organi in to ste tudi vi, gospod in gospode poslanci. Sedaj vemo, da si moramo vsi nekoliko zategniti pasove po celotni Evropski uniji, po vseh državah članicah. Zato mislim, da je prav, da ko sprožimo določeno operacijo, moramo pokazati, zakaj ima ta operacija dodano vrednost. Tako mislim, da je prav. Moramo upravičiti določene odločitve s pravimi argumenti je to treba obrazložiti. Mislim, da predvsem želimo doseči čim večjo stroškovno učinkovitost in pa čim višjo dodano vrednost operacij Frontexa. Tako se lahko soočimo s humanitarnimi izzivi, več vas je to menilo. Obenem pa lahko tudi odgovorimo na nekatere izzive glede zunanjega upravljanja meja, pa tudi glede migracijskih tokov, kajti ravno to je tista bistvena naloga naše agencije. No, glede proračunskih vprašanj bi rekel, da seveda potrebujemo podporo odbora Libe. Ta podpora je za nas zelo pomembna. Zato bi se rad zahvalil poslancem, ki želijo sedaj vedeti, kako pomagati Frontexu. No, Frontex bo gotovo zelo vesel, če nas podprete, gospe in gospode. Predvsem, ko bomo pripravljali revizijo večletnega finančnega okvira. Sedaj v tej fazi bi težko rekel, s kakšnim zneskom bi lahko Frontex deloval. Z več razlogov tega ne morem čisto točno reči. Kot prvo, nisem še prevzel svoje funkcije. Zato sedaj težko kar tukaj iz rokava potegnem številko. Ampak potrebno je poštevati tudi strateške prioritete in te moramo sestaviti skupaj z vsemi akterji, pri čemer seveda moramo poštevati tudi management board Frontexa. Gotovo pa bodo potekali razprave tudi kje druge, naprimer v parlamentu, v svetu na Evropskem svetu in vseh drugih relevantnih organih. Institucije EU bodo gotovo dale neke strateške smernice za nas. Ravno potem, po teh razpravah, bi lahko bolj konkretno povedali, koliko denara potrebujemo. No, potem še vedno glede proračuna več vas je popraševalo po uporabi evropskih sredstev, če sem prav razumel to. Od leta 2014 imamo novo generacijo, torej sklad za notranjo varnost in pa AMIF tudi. Sklad AMIF. Mislim, da lahko Frontex pomaga državam članicam pri predstavljanju projektov, ki so upravičeni do evropskih sredstev. Tako lahko tudi se zagotovi ustrezno strokovno znanje, tako da lahko tudi včasih države skupaj pripravijo projekte in pa zahtevke. Prav tako lahko agencija pomaga državam članicam pri uporabi teh sredstev v praksi. Predvsem tukaj mislim na sredstva za operiranje, kot naprimer letala ali pa ladje, to bi lahko pridobili iz evropskih sredstev, države članice bi to potem kupile. Ali pa bi naprimer potem um, se sosedne države dogovorile za skupno uporabo. Tukaj lahko agencija Frontex pomaga pri tem in predvsem lahko organiziramo ta pooling and sharing, torej medsebojno povezovanje pa združevanje pri teh opremah, lahko bi tudi naprimer imeli skupne patrulje. Morda bi lahko na regionalni ravni več držav povezali in potem tudi združene katere operacije. Potem več vas je govorilo o temeljnih pravicah in pa o tem, kako te izvajati oziroma spodbujati njihovo izvajanje. To je seveda zelo bistvena naloga za Frontex v zadnjih letih. Sedaj imamo tudi uradnika za temeljne pravice. Kot sem že povedal pri na začetku, sem zelo odločen, da bomo zagotovili ta um, način spremljanja in pa izvajanja teh temeljnih pravic. Tudi z listene temeljnih pravic. Moramo pa potem na licu mesta videti, kako se stvari odvijajo, kako so stvari organizirane, ko gre za poročanje, reporting. Kaj ti, seveda, nasplošno so nekateri sistemi lahko dobro organizirani in ustrezni za spoštovanja in izvajanja temeljnih pravic. Ampak se pa lahko zgodi, da včasih posamično vendar nekatere agencije potem iz več razlogov včasih kršijo temeljne pravice na takšen ali drugačen način. Zato mislim, da moramo pogledati, kako se to lahko dogaja in kako lahko potem tudi rešiti te posamične primere. Potem naprej, še vprašanja glede vzhodne meje, Črnomorje, pa tudi Kopenske meje, ko pravite, da je vedno več prosilcev za azil v Bolgariji. Prej na začetku sem že omenil, kako je s tem. Kot prvo, sedaj so nekatere zadeve urgentne. To so južne morske meje na sredozemlju. To je eno, ampak potem pa treba poštevati tudi to, kar se lahko zgodi na vzhodu. Imamo določena proračunska sredstva. Teh je, kolikor jih je. In moramo pa tudi misliti na naložbe prihodnosti pri tem moramo poštevati naše zmogljivosti, pa tudi posamečne projekte. Kaj ti, če želimo biti pripravljeni na to, da bomo zagotovili pomoč Frontexa za nekatere meje, kjer danes še ni teh misij Frontexa, potem moramo včasih skupaj sodelovati s temi državami, ki so na teh območjih. Zato sedaj težko rečem, ali bomo lahko upravili misijo v Bolgariji, naprimer ampak nikakor ne želim zanemariti nikogar, nobene meje. Na vsak način mora biti naša agencija pripravljena na to, da tudi napotimo takšne misije v določene države, na različne točke, kjer bo to pač potrebno. Nekako se ne želimo osredotočiti samo na eno regijo. Potem še eno vprašanje. več govorcev glede tega, ali lahko Frontex ustrezno nadzoruje zonane meje. Glede na trenutno stane pogodbe, je to predvsem v pristojnosti držav članic, ampak Frontex pa potem na poziv držav članic lahko ukrepa in naprimer zagotovi dodano vrednost oziroma solidarnostno pomoč, evropsko dodano vrednost. Obenem pa je Frontex en košček v mozaiku te evropske migracijske politike. Frontex mislim, da lahko torej pomaga pri sodelovanju. Moram pa vedeti, da obstaja tudi drugi odnosi, naprimer z državami izvora, ter pa s tranzitnimi državami in podobno. Potrebujemo politični dialog pa tudi različne oblike sodelovanja ali pa pomoči ali pa razvoja. Naprimer, tukaj imamo gotovo različne politike EU, ki lahko uspejo na dolgi rok. Frontex ni edini instrument, s katerim lahko na dolgi rok tu ponudimo odgovore glede migracijskih izzivov. Potem smo še slišali konkretno vprašanje glede operacije Triton in pa vloge Frontexa. No, zaenkrat še nisem prevzel funkcije, kot rečeno, zato moram reči, da še nisem v celoti seznanjen s to situacijo in pa vlogo Frontexa s tem v zvezi. 47 primerov je trenutna številka. V teh primerih je Triton zagotovil pomoč tem migrantom, ki so bili v bistvu na robu tega, da se utopijo. Triton ima drugačen mandat kot pa Mare Nostrum. Ta je potekal od oktobra 2013, to je izvala italijanska vlada po tisti tragediji na Lampedusi. Zato je sedaj mandata drugačen in tudi geografska lokacija je drugačna kot pa pri prejšnji operaciji. To ste tudi vi omenili. Vloga Frontexa je to, da bi preprečili mrtve na morju. Frontex ter vsi drugi akteri, ne glede na to, kakšna je njihova misija, moramo to zagotoviti če naprimer kakšna ladja pluje blizu, mora pomagati. To je tudi pomorska zakonodaja. Plovila, ki delujejo v okviru Frontexa, tudi mora spoštovati to zakonodajo, ki v vsakem primeru seveda velja za vse države članice, pa tudi za naš eh, agencijo Frontex, kajti naša humanitarna dožnost je, da vedno rešujemo življenja. toliko lahko zaenkrat rečem, kajti kot rečeno, še nisem uradno na funkciji. Upam, da sem odgovoril na večino teh vprašanj in seveda poslanke in poslanci, če želite še kaj zastaviti, prosim, kar povete. I mean, Hvala lepa. Jasno je, da boste pripravljeni na bolj uh, podrobne analize in razprave, ko boste enkrat prevzeli vse naloge. Februarja se spet srečamo, tako da smo pripričani, da nam boste ponudili takrat morda še kaj več. Naše sodelovanje bo tesno. Rad bi se zahvalil članom odbora za to, da so ostali, eh, za to, da je bilo to srečanje eh, tako tudi smiselno. Hvala vsem za trdo delo cel teden, tudi tolmačem se zahvaljujem. Prijeten konec tedna vam želim in srečno.